präsidentin! najlepša hvala lep pozdrav vsem nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo ima kdo kak ugovor če ne je zapisnik s tem potrjen